Jutri začne teči rok za parlament, da poda svoj odgovor, to je 27. oktober 2017. Zdaj pa točka večje interpelacije po členu 130b poslovnika. Danes bomo govorili o usklajenih prizadevanjih na ravni EU za povečanje prece.